dnevnem redu. No, pozorni bomo na čas, kaj ti močno zamujamo. Gre za resolucijo o Mjanmarju, zlasti položaj ljudstva Rohinja. Najprej dobijo besedo avtori, gospod Demes Meker, za eno minuto. Izvolite. Well, ja, open... Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, res je um, izredno, da je um, Aung Suu Kyi, ki je dobitnica Nobelove nagrade za mir um, leta 2015, veliko večino zmagala na volitvah, ampak še vedno v tej uh, državi obstaja veliko problemov. Uh, tako je zaskrbljujoča situacija ljudstva Rohingja. Ti so uh, apartidi, številni so zbežali v sosedne države, ampak tudi tukaj niso, tudi tam niso dobrodošli. Govorimo o ljudstvu, um, ki nima dostopa do Eh, do hrane, do zdravstvene oskrbe. Eh, to je zelo zaskrbljujoča situacija, gre za kršitev človekovih pravic in mednarodna skupnost mora zahtevati od Mjanmarja, da tukaj ukrepa. O tem je treba spregovoriti z Mjanmarem, z Mjanmarom, z drugimi državami. Eh, še naprej si morajo. Uh, um, organizacija človekovih pravic prizadevati za izboljšanje človekovih pravic v Mnemaru. Gospa Hautala. Hvala lepa. Mednarodna politika je dosegla, da je Mjanmar prešel iz eh, vojaške diktature v civilno eh, demokracijo, ampak dejstvo je, da bi pričakovali od vlade Mjanmara, da upošteva poročilo Združenih narodov glede ljudstva Rohingja in eh, drugih manjšin. Vsa diskriminatorna zakonodaja mora priti v preteklost in eh, mislim, da dejstvo je, da napredek je možen, pa vendarle so te težave tiste, ki onemogočajo napredek Mjanmarja. Vse zahodne države in pa tudi Kitajska si želijo več trgovine z Mjanmarjem. In to pomeni, da je treba jasno obdeti nad tem, da bo eh, Mjanmar omogočil tudi transparentno izkoriščanje naravnih virov v tej državi. Gospod Korao, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, tudi tu ponovno razpravljamo o manjšini Rohingja in to zopet leto dni potem, lansko leto maja smo že sprejeli resolucijo na to temo, ampak razmere, v katerih živi to ljudstvo, se ni izboljšalo, kvečemu se je poslabšalo vse skupaj. Tako da vse skupaj kaže na nek počasen genocid v Mjanmarju. Vloga Evropske unije bi vsekakor lahko bila močnejša v tem dialogu z Mjanmarjem, pa tudi eh, z bližnjimi državami, eh, ki mm, tudi na nek način zatiskajo oči pred temi aretacijami. Približno 70 milijonov humanitarne pomoči je bilo poslane v to državo v zadnjih letih in mislim, da moramo storiti več za to, da vršimo pritisk na novo vlado, eh, katere namen ravno naj bi bil spremeniti razmere v državi, vključno tudi z razmerami, v katerih se nahaja ta manjšina. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kelem, za eno minuto. Hvala. Gospa visoka predstavnica. Ali naj vam povem, da zelo pozdravljam vašo prisotnost na tej razpravi o primerih kršitev človekovih pravic. To je dokaz za to, da eh, to jemete resno. Manjšina Rohingja je zelo specifična manjšina. Eh, dolga leta so diskriminirani in eksistenčno ogroženi. Ni spremljivo, da ta etična skupina ni priznana v tisti državi, v katerih živi večina njih. Niso jim priznane pravice. Nova vlada v Njamnaru se je odločila, da bo um, kot prednostno nalogo uredila status manjšine in zato jih pozivamo naj uh, rohingi, naj ljudstvu rohinga poda, um, podajo državljanstvo in naj zaustavijo sistematično kršenje njihovih pravic. Gospod Panceri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere se mi zdijo dokaj jasne in očitne, mislim, ali ima smisla ponavljati vsega skupaj. E, ta tema mislim, da bi morala morda nekako dati na kakšen zagon spremembam v tej smeri. Ampak niso le rohingje tisti, ki živijo v zelo slabih razmerah. Eh, veliko jih beži zdaj proti meji z Bangladešem. Tu so tudi drugi problemi, ki se jih moramo prav tako lotiti. Sam sem imel priložnost obiskati eh, nekaj teh eh, taborišč na meji med Tajsko in Mjanmarjem in tudi tam so težave. Pomembno je storiti par zadev, predvsem vršiti pritisk na aktualno mjanmarsko vlado, ki je zdaj v fazi demokratične tranzicije kot država, kajti dejstvo je, da je nemogoče nadaljevati s tem eh, dejanskim apartheidom nad eh, manjšino Rohingov. In Evropska unija mora razmisliti o novem memorandumu tudi med Mjanmarjem in Tajsko, glede razmer v številnih taboriščih, ki obstajajo tudi na Tajskem, v katerih živijo Rohinge, ki pa bi se morali vrniti v svojo državo. Gospod Pet eno minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovana visoka predstavnica. Rohingja uh, se že nekaj časa soočajo z diskriminacijo in zatiranjem. Uh, številni ljudje so zbežali v sosedne države. Uh, otroci in matere umirajo zaradi nedostopa do zdravstvenih storitev, otrok, eh, otrok ne registrirajo ob rojstvu, ne morejo obiskovati šol, ne morejo se prosto gibati. To se mora zaustaviti. Mjanmar eh, je doživel eh, miroljuben prehod oblasti na prvega nevojaškega predsednika od leta 92, to je pomembna priložnost, Mjanmar mora to priložnost izkoristiti, vlada si mora uh, potruditi. Treba je rešiti spore in to s pogajanji. Manjšina Rohingja mora dobiti državljanstvo in spoštovati je treba eh, lahko, eh, lahko, lokalne zakone v državi Rakhine. Uh, Evropska unija mora pozivati namarsko vlado naj spoštuje pravice človekovih pravic, bodi si skozi bilateralna pogajanja oziroma dogovore oziroma v okviru ASEAN-a. Hvala lepa. Zadnji, zadnja uh, med avtori, gospa Fržija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ponovno govorimo o manjšini Rohingja. To je ena najbolj preganjih manjšin v svetu. Milijon ljudi, ki nima državljanstva, Eh, ki so nekako raztreseni po celi regiji, vključno z Avstralijo. Rohingja je beseda, ki je ne smemo sploh izreči v Mjanmarju. Celo Aung San Suu Kyi je dejala eh, predstavnikom OZN, da ne smejo uporabljati te besede. Ja, veseli nas, da je eh, njena stranka zmagala v boju za demokracijo, ampak vendarle šest mesecev po tej tranziciji obstajajo še naprej jasni represivni ukrepi nad to manjšino. Vse diskriminatorne zakone eh, je potrebno odpraviti, vključno z zakonom iz leta 82 in eh, štiri zakone iz leta 2015 glede eh, verske, veroizpovedi in eh, rasne pripadnosti. Eh, gre za radikalen budizem, eh, ki samo še podžiga razmere. Dve mošeji so uničili v enem tednu na severu in eh, v srčju države. Če želi ta vlada resnično biti vključujoča, potem mislim, da se mora lotiti tudi vprašanja, nujnega vprašanja na Rohinge. Hvala lepa. Prosim, držite se časa za govor in govorite počasi, sicer vas je nemogoče tolmačiti. Gospod Svoboda, v imenu govornikov političnih skupin. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, hvala, da ste danes z nami. Mjanmar ima vlado, ki jo vodi dobitnica Saharove nagrade. In zato smo preprosto odkljukali predalček, vse je v redu, ampak to ni res. Nažalost se uh, razmere, v katerih živijo rohinje, niso izboljšale. Uh, pravzaprav se nekako tolerira ta genocid strani ekstremističnih budistov. Uh, to ljudstvo je pod grožnjo. Uh, eksistence, na tisoče jih je moralo zbežati iz Mjanmara. Evropski politiki bi morali jasno povedati, da takšno ravnanje z etično skupino uh, za etnično skupino ni spremljivo. Nikakor ne moremo tolerirati genocida in tudi netih utapljanja z ljudmi. Ana Gomes, ki je piše. Hvala lepa, gospa Ana Gomes. Ana Minto. Ne mogu ni puštati rože, ki nešte debat. De, Hvala lepa, dobro je, da je danes z nami visoka predstavnica Federica Mogherini. Kipru. Um, Mjanmar je sedaj dobil novo demokratično vlado. Jaz sem obiskala to državo kot članica delegacije Evropskega parlamenta. V tej državi si prizadevajo za izgradnjo demokracije in uh, eden izmed njihov, ena izmed njihovih nalog je boj proti diskriminaciji ljudstva Rohinga. Uh, eh, to je nujno za nacionalni proces sprave. Ta proces mora privesti do tega, da kaznjujejo tudi ekstremistične, ksenofobne, budistične skupine. Aung San Suu Kyi je dobila Sakarovo nagrado in v tej regiji ima posebno ulogo. Ona je zgled za demokracijo, za boj za človekove pravice, ne samo v svoji državi, ampak eh, drugod po svetu. Zato mora biti pri svojih izjavah jasna, poskrbeti mora za to, da bo zunanja pomoč dosegla rohinje in uh, tako v mednarodnem kontekstu, kakor tudi v svoji državi, morajo biti njena sporočila jasna. Takšna situacija se ne more nadaljevati. Marijas, kaj piše ali urkevet? Gospod Marijas, za eno minuto. Hvala, gospa predsedajoča. Podpiram skupno resolucijo uh, sem sopodpisnik te resolucije. Kršitve človekovih pravic v Mnjanmaru um, ehm, se pogosto pojavljajo. Ljudstvo Rohingja je žrtev zatiranja, preganjanja, um, uničujejo jim njihova prebivališča in uh, verske objekte, omejena jim je svoboda gibanja. To je postalo praktično nekaj vsakdanjega v Mjanmaru. Veliko je razseljenih pripadnikov ljudstva Rohinja, živijo v taboriščih ali pa v drugih uh, državah in nimajo dostopa do humanitarne pomoči. pravzaprav eh, eh, nekako so se spremenili v biblijsko ljudstvo, ki išče svoj varni pristan. Zato je treba nujno omogočiti dostop do humanitarne pomoči v, v vseh delih države in še naprej si moramo prizadevati za spoštovanje pravic ljudstva. Gospod Marinjo je Pinto. Hvala lepa. Gospa visoka predstavnica, gospa predsedujoča, um, tragedija ljudstva Rohinga v Mjanmaru je dosegla razsežnosti, ki bi nam morale služiti kot um, budnica. Mjanmarske oblasti tem um, ljudem ne priznavajo državljanstva, številni pripadniki ljudstva Rohinja so zbežali iz države, če so pa v državi ostali, potem živijo v ekstremni revščini. Otroci postajajo žrtve tihotapcev z ljudmi, trgovcev z ljudmi. Potem poskušajo pobegniti in uh, pogosto pri tem izgubijo svoje življenje. Evropska unija bi morala sprejeti konkretne ukrepe. Nemarsko vlado je treba prepričati v to, da morajo spoštovati pravice ljudstva Rohingja. Hvala lepa, gospod Tarabela. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, spoštovani kolegi. Več kot leto dni eh, je menilo, odkar smo skupaj govorili o katastrofalnih razmerah, eh, v katerih se nahajajo Rohingje v jugovzhodni Aziji, še posebej v Mjanmarju. In to kalvarijo moramo še naprej obsojati. Približno 100 tisoč eh, jih je namreč v taboriščih za razseljenje osebe. Delegacija OZN je bila v Burmi, v Mjanmarju in eh, ne ugotavlja nekakšnega napredka tudi pod novo prodemokratično eh, vlado, ki sedaj vodi Mjanmar. OZN je tudi objavil zelo kritično poročilo o razmerah v Mjanmarju in eh, o preganjanju ljudstva Rohingja. Skrajni čas je, da jugovzhodno azijske države eh, strnijo eh, moči in si prizadevajo za zaščito te manjšine. Konec koncev ti ljudje še vedno nimajo niti državljanstva. Naša naloga je prav tako, da vršimo pritisk nad mjanmarsko vlado, da spoštuje pravice tega ljudstva in poudarjam to, kot je dejal uh, gospod Panceri, da se spreme tudi memorandum o statusu oseb na meji med Tajsko in Mjanmarjem. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. Gospod Pospišil je prvi, sledi potem še en poslanec. Gospod Pospišil, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na to temo sem govoril pred nekaj meseci, ko smo kritizirali razmere v katerih se nahaja manjšina Rohingja. Žal se razmere nikakor niso izboljšale in to je razlog, zakaj podpiram to, kar ste že omenili nekateri eh, spoštovani kolegi, namreč, da ljudstvo Rohingja niti nima državljanstva, nimajo zdravstvene oskrbe in vse to je resnično žalostno. Nobelova nagrajenka je v bistvu delno odgovorna za ravnanje sedanje vlade in kljub temu se razmere, v kateri živi ta manjšina, ne izboljšujejo. In zato moramo zopet sprejemati novo resolucijo in zopet pozivati to demokratično izvoljeno vlado, vključno z gospod Aung San Suu Kyi, da storijo nekaj v zvezi s temi strahovitimi razmerami. Če ne, ne vem, kako lahko govorimo o demokraciji v tej državi. Hvala lepa. Ogromno hrupa je v dvorani, kolegice in kolegi. Lepo vas prosim, da se v tišini eh, posedete, besedo pa kot zadnji pri tej točki dobi gospod Kukan. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovana gospa visoka predstavnica. Večkrat smo že pozdravili tranzicijo, ki se odvija v Mjanmarju in upam, da bodo te spremembe vodile do izboljšanja razmer za vse državljane te države. In ravno na ta način moramo gledati tudi na razmere, v katerih se nahajajo manjšine. Preganjanje ljudstva Rohingja ima dolgo zgodovino v Mjanmarju. V zadnjih letih smo zabeležili ogromne številke, eh, ogromno število ljudi, ki so bili notranje razseljeni, eh, ki so jih eh, izselili eh, na mejo ali celo preko meje in to je ena od tistih manjšin, ki je najbolj preganjena v celotnem svetu. Mjanmarska vlada mora zato spoštovati pravice ljudstv, ki, ljudstva, ki pripada tej manjšini in to velja tudi za druge države v regiji. Sosednje države v regiji z velikimi hm, populacijami ljudstva Rohingja morajo tudi prispevati k zaščiti te manjšine. Najlepša hvala. Res je, ta zgodba ima že kar dolgo brado, tako da zdaj sprašujemo gospod Magrini, ali morda vendarle obstaja rešitev. Prosim za mir v dvorani in eh, če prisluhnete visoki predstavnici. Hvala lepa. Ja, ni, ni vam treba biti niti tiho, niti mi prisluhniti, če nočete, verjetno najbolje samo, da se posedete. No, kot prvo, vsi, ki ste spregovorili v tej razpravi, mislim, da zelo dobro veste, da Evropska unija igra posebno vlogo pri Mjanmarju. Kot prvo smo mednarodni opazovalec eh, v okviru sporazuma o prekinitvi ognja. To nam poverja posebno odgovornost in posebno vlogo, ki vključuje številna eh, različna vprašanja. Kot veste, imamo zdaj nekako zgodovinsko priložnost s to novo vlado in z njimi sodelujemo na številnih področjih, od zmanjševanja revščine do vprašanja migracij, do seveda tudi vprašanja pripadnikov ljudstva Rohingja. In sama se prihodnji teden sestajam s predsednikom Janmarja eh, na vrhu ASEAN in tudi z drugimi voditelji iz regije in eh, tudi tam bomo izpostavili našo zavezanost temu vprašanju. Razmere v območju, v katerem prebivajo Rohingje, so bile tudi predmet razprav za zunanje ministrom lansko leto v okviru dialoga o človekovih pravicah EU Mjanmar je naš eh, predstavnik Stavros Lambrinidis obiskal državo Rakina in eh, tam tudi izpostavil to vprašanje in izpostavil pomen izboljšanja mm, situacije na področju človekovih pravic. Kot veste, je tudi Generalna skupščina OZN in tudi Sveta človekove pravice OZN obravnaval točno to vprašanje. No, Izrazila bi zahvalo kolegom, ki so omenili dejstvo, da je Evropska unija predstavljala ne le ključnega političnega sogovornika, ampak tudi ključnega donatorja za pomoč ljudstvu Rohingja. Eh, več kot 7 milijonov evrov, torej 68 odstotkov naše vojnice, humanitarne vojnice za Mjanmar, namenjamo eh, temu vprašanju. Delamo tudi na aktivnostih na področju razvojnega sodelovanja v prid eh, skupnosti Rohingja. Še posebej želimo eh, izvajati pomoč za izobraževanje za mlade in pa tudi za izkorenjenje revščine v tem delu države. Vlada Mjanmara se še kako dobro zaveda resnosti razmer in eh, skrbimo za to, da bodo še naprej zavezani svoji nameri, da razmere tam izboljšajo. Aung San Suu Kyi že izvajajo ukrepe za iskanje trajnih rešitev za obe skupnosti, eh, vodi tudi odbor, katerega namen je privesti mir, razvoj in stabilnost v to regijo. Eh, proces eh, sprave se je začel junija, da bi tudi rešili vprašanje državljanstva pripadnikov te manjšine. Vse to seveda zahteva svoj čas in tudi našo kontinuirano podporo. Intenziviramo svoj eh, dialog z Mjanmarjem na to temo. Sprejeli smo tudi skupno eh, sporočilo v začetku meseca junija in pa tudi sklepe sveta za znanje zadeve pred nekaj tedni. Vlada pozivamo k temu naj sprejme verodostojen akcijski načrt za odpravo diskriminacije Eh, in razseljevanja in za zagotovitev resničnega razvoja. Nobenega stabilnega, trajnega miru ne bo v tej državi brez prave sprave. In naj zaključim, gospa predsednica, s tem, da povem, da je ta mirovni proces, eh, spravni proces, ki je res zgodovinski v Mjanmarju, proces, ki mora vključevati vse etnične in verske skupine in Evropska unija si za to tudi prizadeva. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Hvala, gospa visoka predstavnica. Upravičujem se zaradi hrupa v dvorani. Mislim, da bomo morali začeti vaditi vstopanje v dvorano v tišini z našimi poslanci. Sedem predlogov resolucije je bilo vloženih na to temo, s tem zaključujemo razpravo.